poročevalki gospe honeyball izvolite mikrofon prosim gospa honeyball pozdravljeni vsi na ta mednarodni dan žena to poročilo o položaju begunk in prosilk za azil govori o tem da je treba perspektivo žensk unesti v vse eh, kar zadeva Eh, delo in zagotavljanje skrbi v Evropski uniji za vse, ki iščejo zaščito. Situacija je zelo različna v državah članicah, ko gre za prosilce in prosilke za azil. Zato prosilke za azil v Evropski uniji eh, niso mm, deležne ustreznega, enakopravnega obravnavanja. Dostikrat so žrtve politik, ki pomenijo ne doseganje ustreznih standardov. Gre za občutljive politike, ki so samo mrtva črka na papirju. Naše poročilo priporoča celo vrsto novih smernic za odpravo teh pomankljivosti. Nasilje je tragično vsakodnevna realnost za ženske in deklice, ki bežijo iz eh, območij konflikta. Sama poznam grozljiva poročila izkoriščanja in zlorabe žensk. Ženske in deklice, prosilke za azil, so eh, žrtve spolnega nasilja, zlorabe in tako naprej v vsaki fazi njihove poti v Evropsko unijo, tudi ko so že na območju same Evropske unije ženske in otroci, ki imajo pravico eh, prositi za azil, so dosti krat eh, žrtve prostitucije, zato da lahko plačajo za prevoz in za eh, potovalne dokumente. Tihotapci te obupne ljudi, ženske in otroke zlorabljajo do neskončnosti. In to se mora končati. Ko gre za sistem azilni sistem, ta mora ne glede na pritisk zagotoviti ustrezno zaščito prosilkam za azil in ne smejo uh, biti del tega sistema kakršnikoli dvojni standardi, ki veljajo za moške na eni strani in za ženske na drugi strani. Pozdravljam uh, novice v zadnjih dnevih, da Evropska unija predlaga, da Evropska uh, komisija predlaga, da bi Evropska unija pristopila k Carigrajski konvenciji. Mislim, da je to nujno potrebno, zato da bomo lahko to konvencijo začeli uporabljati in razumevati tudi, tako da bomo vključili vidik ženske v naše delo. Pri tem je treba prisluhniti zlasti eh, eh, prosilkam za azil ženskam in deklicam. Evropski parlament bo moral dati soglasje vključitvi v to konvencijo. Samo 12 držav članic je do sedaj ratificiralo to konvencijo, naslednjih 13 eh, to še čaka. Ampak potrebujemo tudi bolj dolgoročno perspektivo. Dosti krat govorimo o tem, da begunci pomenijo samo stroške in uh, breme za tiste države, ki jih spremejo. Ampak z ustreznimi investicijami to ni nujno, da se zgodi. Mislim, da vsi vemo da nam lahko našim družbam dolgoročno gledano begunci ponudijo marsikaj, ampak moramo biti previdni, razviti moramo strategije vključevanja, ki bodo zajele vse. Ženske imajo posebne potrebe, ko gre za vključevanje, kot naprimer usposabljanje na področju jezika in skrbi za otroke. Ženske se ne bodo mogle kar takoj vključiti v trg dela, zato jim bo treba zagotoviti ustrezne Eh, veščine in znanja. Pred 30 leti je Evropski parlament eh, povdaril, kako pomembno je konvencijo o beguncih v resoluciji leta 1984 uh, eh, vključiti, kako pomembno je to resolucijo vključiti tudi vidik žensk. Mislim, da bi naredili velik korak nazaj, če tega poročila danes ne bi sprejeli. Ženske in otroci so večina tistih, ki iščejo zaščito v Evropski uniji. 55 odstotkov vseh po ocenah Združenih narodov, ki želijo to zaščito, so ženske in otroci. Moramo njihove potrebe upoštevati. Potrebujemo politike, ki bodo upoštevale njihov ženski vidik in vidik otrok na vsakem koraku. Treba jim je zagotoviti zaščito, ki jo potrebujejo in ki jo lahko pričakujejo od Evropske unije. Sedaj pa komisarka Jurek. Ja, Hvala lepa, spoštovana predsedujoča, poslanci, poslanke. Rada bi se zahvalila gospe Hani Bol in pa poročevalcem v Senci, ki so prispevali k temu odličnemu poročilu. Poročilo kaže na pomemben vidik migracijske krize. Namenjen je zagotavljanju pravic žensk in pa deklic, ki bežijo iz konfliktnih območij. V skladu z podatki UNHCR-ja je 20 odstotkov prihodov po sredozemlju od leta 2014 žensk in 23 eh, odstotkov jih je otrok. Evropska unija ima mednarodne obveznosti zagotoviti zaščito in pa humanitarno pomoč tistim, ki to potrebujejo. Popolnoma podpiram vaše splošna eh, priporočila glede varnih eh, poti, v Evropsko unijo tistim, ki bežijo pred nasiljem in pa preganjanjem. Tistim, ki to potrebujejo, je treba dati zaščito znotraj Evropske unije. Zagotoviti moramo kredibilne alternative za nezakonite migracije. Komisija bo kmalo pripravila in izdala poročilo oziroma predlog na tem področju. Aktivno moramo zagotoviti, da bodo tisti, ki pridejo na novo in eh, ki potrebujejo zaščito, da bodo sprejeti in da se jim bo zagotovila ustrezna integracija. Uspeh tega je seveda odvisen od mnogih vidikov, med drugim časovnic. Dejstvo je, da eh, so ženske v slabšem položaju in eh, glede tega moramo aktivno ukrepati. Zagotavljanje različnih storitev in pa služb mora biti oblikovano tako, da bo prilagojeno ženskam in njihovim dejavnostim, med drugim varstvu in pa negi otrok. Aprila 2016 eh, bo komisija izdala ustrezen eh, predlog, v katerem bo vidik spolov eh, izjemno pomembno zastopan. Naj vam zagotovim tudi to, da je sicer pomembna podpora komisije, pomemben pa je tudi prispevek držav članic Evropskega socialnega sklada, sklada za integracijo. Obo je, je treba uporabiti tudi zato, da se bolje odzovemo na potrebe ženske. Komisija revolucija bo zaščitila ženske preti, pred uh, nasiljem, uh, eh, suženskimi odnosi. Prav tako je komisija v boju proti tihotapljenju izdala akcijski načrt in to lani. Letos pa bomo še ukrepili obstoječi pravni okvir. Komisija je že pripravila in razvila različne elemente, ko gre za trgovino z ljudmi. Uh, in sicer eh, v okviru akcijskega načrta o eh, človekovih eh, pravicah za leto 2016 do 2019. Ne vas opozorim tudi na pravne obveznosti držav članic, namreč države članice morajo izvesti ukrepe za zmanjšanje kriminalnih dejanj, za dekriminalizacijo in pa za preprečevanje vseh oblik izkoriščanja. Komisija polaga veliko pozornost preprečevanju trgovine z ljudmi. Vzpostavljamo dialog z tretjimi državami. Pozivamo države članice, da sprejmejo in ratificirajo Carigrajsko konvencijo. 4. marca 2016 je komisija sprejela predlog glede pristopa Evropske unije k Carigradski konvenciji. Slednja je izjemno pomemben instrument preprečevanja nasilja nad ženskami. Naj sklenem. Evropa bo še naprej zagotavljala zaščito tistim, ki to zaščito potrebujejo, vključno z begunkami, prosilkami za azil, torej ženskami in deklicami. To bo delala skupaj z deležniki na evropski in mednarodni ravni. Potreben je dialog in pa skupen trud za to, da bomo bolje zaščitili in pa tudi bolje integrirali begunke. Hvala lepa še enkrat za predstavljeno poročilo. Hvala zahvaljujem se kolegici honeyball za opravljeno delo vseeno pa obžalujem da nam ni uspelo ob taki priložnosti kot je mednarodni dan žena uskladiti razlik, ki so se uh, pojavile pri poskusu eh, priprave tega poročila. Uh, Mm, glede na statistične podatke je um, 60 odstotkov skoraj med begunci žensk in uh, zato pozdravljam vse reference na inštrumente evropske politike, ki se nanašajo na ženske, begunke in otroke. Uh, na tiste, ki prihajajo znotraj evropskih meja. Ravno tako sem naklonjena zahtevi za um, drugačno obravnavo bolj ranljivih skupin, kot so nosečnice, ostarele ženske in uh, mlade ženske, dekleta. Po drugi strani pa ne morem podpreti uh, odstavkov, ki zahtevajo postop, asilne postopke ter um, postopke pravnega posvetovanja in združevanja družin, ki zadevajo ženske begunke. In zato pozivamo, um, mislim, tukaj namreč presegamo pristojnosti nacionalnih azilnih organov in te teme, Eh, vsakodnevno obravnava odbor Libe, ki obravnava ravno vprašanja pravičnosti in državljanskih svoboščin. Zato smo v naši stranki ELS eh, razmišljali o pripravi alternativnega poročila v zvezi z priseljensko krizo, ki bi upoštevalo um, ženske ter nevarnosti, s katerimi se soočamo, nevarnosti predvsem za zlorabe in nasilje, ki, uh, katerega žrtve lahko postanejo na svoji begunski poti, pri, v kar je treba vključiti tudi agencije kot sta Frontex in Europol. Uh, ravno tako poudarjamo potrebo po uh, pripravi uh, sprejemnih struktur, ki bodo upoštevale um, specifične potrebe žensk, ter jim namenile posebne spalnice, kopalnice in tako naprej. Želela bi povedati še marsikaj, vendar žal nimam več časa. Gospa Irače Sančez. Uh, Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Številne krize so prizadele Evropsko unijo v zadnjih letih. Ekonomska, evrska, eh, položaj v Grčiji, eh, ampak begunska kriza je pa tista, ki trenutno grozi, eh, da bo porušila sam projekt Evropske unije, Evropsko unijo kot temelj za solidarnost, pravičnost in enakost. V tem kontekstu se moramo zavedati, da ob eh, dejstvu, ko na 100 tisoče oseb prečka sredozemlje in prihaja v Evropsko unijo, pri čemer bežijo od lakote, vojne in eh, strahu, Eh, obstaja znotraj teh ljudi še bolj ranljiva skupina in to so ženske in otroci. Po podatkih UNHCR v zadnjih mesecih eh, predstavljajo ženske in otroci dekleta 55 odstotkov teh beguncev. To so ženske, ki izgubljajo vse, ki izgubljajo svoje dostojanstvo, ki prodajajo svoje telo za to, da plačajo svojo sanjsko pot proti Evropi. Ženske, ki so posiljene, žrtve mafijskih združb, ki trgujejo z ljudmi. In ob take situaciji ne moremo ostati ravnodušni in neaktivni, temveč se moramo odzvati. Govorimo namreč tudi o dostojanstvu samega projekta Evropske unije in zato moramo biti sposobni zagnati integracijske politike, politike za dostop do izobraževanja, do zdravstvenih storitev, do javnih storitev, zato da bomo omogočili vključitev teh oseb. Nobenega dvoma nimam, da je rešitev za eh, ta problem drugačna, kot pa vračanje teh oseb na drugo stran sredozemlja. Nobenega dvoma nimam, da eh, mora Evropska unija rešiti to situacijo in biti hkrati sposobna dati odgovor na stotine tisočem ljudem, ki danes eh, sanjajo o Evropi in uh, ki jim te sanje rušimo s projektom, ki nima ničesar skupnega s izvornim projektom Evropske unije. Hvala. Modri karton za vas, tega pripravljeni sprejeti, gospa Watkinson. Hvala lepa. Danes praznujemo Mednarodni dan žena. Uh, Islamske vrednote teh ljudi, ki prihajajo, eh, o tem niste nič povedali. Ne govorimo o fundamentalističnemu islamu, temveč o islamu, ki prihaja preko sredozemlja. Vaš in moj feminizem se razlikujeta. Ali se vam ne zdi, da bi morali eh, zaščititi naše ženske in deklice pred drugimi? kajti če se prišle, ki 40-45 let niso integrirali, se tudi zdaj ne bodo. Povsem nasprotujem tej trditvi. Islam ni nekompatibilen z Evropsko unijo. Evropska unija pomeni raznolikost, pluralnost, različnost. Imamo evropske državljane in državljanke, ki um, so pripadniki te vire. Uh, Kar pa je nekompatibilno z Evropsko unijo, pa so te radikalne izjave, ki vodijo k ločevanju, eh, radikalna stališča, ki no, niso samo proti eh, islamu, ampak ki so proti enakosti med moškimi in ženskami, proti eh, strpnosti in proti raznolikosti. To napada vrednote, kot so strpnost in pravičnost. In, ki so temeljne vrednote Evropske unije. Tako da problem ni v islamu, problem je v nestrpnosti, v pomankanju solidarnosti, v tem, da se ne zavedamo, da gre pri tem za projekt, ki je projekt nas vseh. Eh, gospa von Storch, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Danes govorimo o seznamu želja za ženske, ki ga je izdal pristojni odbor. V krizi moramo ostati človečni. To ni niti vprašanje, ampak človečni moramo biti tudi do žensk pri nas, ne le do žensk. Zagotoviti je treba varne poti, po katerih bodo lahko prihajali vse države. Dejstvo, je, da številne zadeve, ko gre za migracije, zavračam. Pod eh, predsednik komisije Franz Timmermans je govoril o tem, da 60 odstotkov ljudi, ki prihajajo k nam, sploh niso begunci. Med begunci in eh, gospodarskimi oziroma ekonomskimi imigranti je treba razlikovati. In eh, tega odbor za pravice ženski in enakost spolov ne dela. Enostavno privabljamo ljudi, jih nastanimo v velikih eh, telovadnicah, jim damo eh, žik in jih pustimo, da so tukaj. Ta seznam želja, ki ga je pripravil odbor za pravice žensk, je enostavno dolg, predolg, eh, je daleč od realnosti, tako kot tudi mnoga druga poročila. In to poročilo bom zato zavrnila. Hvala lepa modri karton za vas, gospa Van Štork, in sicer gospod Ulicer, ga sprejmete. 30 sekund imate. Uh, first of all, and... Najprej, gospe in gospodje, mi dovolite, da vsem kolegom in kolegicam zaželim uh, lepo življenje, prelepo pomlad uh, in pa res lep uh, dan žena 8. marec. Isto želim vsem ženam in dekletom po vsem svetu. Obenem mi dovolite, da vas vprašam naslednje. Ali se vam ne zdi, da vse te ženske potrebujejo boljšo zaščito, ne glede na to, kje so, ne glede na to, kakšna je njihova verska pripadnost, katerim skupinam pripadajo? Še enkrat vsem želim lep dan žena. Vprašanje, prosim. No, to ni bil modri karton. Vaše želje bi lahko izrazili takrat, ko bi vi imeli besedo. Modri karton je namenjen postavljanju vprašanj eh, drugim poslankam oziroma poslancem. Izvolite, gospod Fenštork. Ja, to razpravo vodimo ravno danes, torej na dan žena danes pa je pravzaprav zelo malo ljudi tukaj eh, očitno je da interes za dungeona ni prav velik končno imamo poročilo ki je celovito in pa uravnoteženost gre za velik napredek velik dosežek zahvaljujoč zelo konstruktivnemu duhu sodelovanja poročevalke in pa večine eh, poročevalcev v senci. Migracija žensk ni nov pojav, se pa povečuje, tako kot tudi število begunk eh, in pa migrant ter njihove ranljivosti, ko gre za trgovino z ljudmi in pa tih otapljanje ljudi. Nekateri kolegi menijo, da bi bil najboljši način, da obeležimo 8. marec ta, da begunkam in prosilkam še vzamemo eh, pravice, ki jih imajo in da jim eh, oduzamemo možnost eh, hitrejšega in učinkovitejšega postopka združevanja družin. Jasno je videti v tem zboru, da ne gre za begunsko krizo, temveč da gre za politično krizo. V težkih časih so pravice žensk in pa enakost spolov uh, zlorabljene in veliko krat civilna družba celo meni, da je to nek luksus, da je to nek nepotreben dodatek. V kriznih časih je težko obdržati pred sabo vidik enakosti spolov. Evropska unija ne ščiti temeljnih pravic. Prosilke za azil potrebujejo posebno vrste pomoči. Mnogi eh, sprejemni centri so že prepolni, nimajo ustrezne uh, infrastrukture, nimajo ločenih prostorov za ženske in otroke. Poročilo, ki ga imamo pred nami, naj bo smernica za komisijo, zato da bo res zagotovila holističen pristop, da se bo spoprimila tudi z eh, osnovnimi vzroki za kršenje pravica ženske, vključno s tihotapljenjem in pa trgovanjem trgovino. Treba je preprečiti in pa razrešiti konflikte, ki so osnova za prav vsako migracijsko krizo oziroma begonsko krizo. Hvala lepa. Naslednja je gospa Malin Brg za GUE NGL. Ena minuta. Er Mednarodni dan žena je simbol za bitke, ki se bijajo pravzaprav vsak dan. In zato je povsem na mestu, da se spomnimo tudi pravic beguncev. Bistvenega pomena je, da beguncem zagotovimo varne poti, predvsem beguncem, ženskam in otrokom. Uh, Humanitarni koridori so zato bistvenega pomena in zapiranje meja Evropskih, Evropske unije pomeni, da bodo najbolj prizadete prav ženske in otroci in to je gotovo napačna pot. Združevanje družin. Mm, Diskriminacija in nasilje v različnih državah so namreč prizadele predvsem ženske in otroke, ki so bili prisiljeni ostati na uh, vojnih področjih. In naša skupina je zato uh, naklonjena temu poročilu, tudi zato, ker gre za uh, solidarnost do begunk. Hvala. Modri karton za vas, eh, gospa Björg, ga sprejmete. Izvolite, 30 sekund. Det är sorgligt att så många unga, unga manliga migranter låg... Hvala lepa. Mnogi migranti so odgovorni za te napade zoper evropske žene. Torej, odgovornost je na njihovi strani. Oblasti in policija so to prikrili. Če tega ne bomo jasno priznali, kako bomo lahko potem sploh zaščitili begunke in prosilke za izliz pred njih ovimi kolegi oziroma enakimi? Er ja, hvala to je klasičen pristop. Ljudi eh, z, postavljamo napram drugim ljudem, eh, begunce tistim, ki so že tukaj prisotni, ampak zato imamo na voljo projekte, ki so primerne, vaše besede pa so povsem rasistično naravnane in so nespremljive. Hvala lepa, gospod Urtason, ena minuta. Ja, Eh, Minuta in pol. Ja, hvala lepa. To je samo še en dan za Evropo in tudi sramoten dan, v katerem je na tisoče žensk in otrok uh, prestalo noč v blatu in pod držjem. In uh, to gotovo krši pravila Evropske unije in, uh, prav, in uh, listino uh, temeljnih pravic. Situacija je povsem nespremljiva in še enkrat vidimo, kako uh, evropske vlade uh, z nedelovanjem rušijo projekt integracije. Uh, to poročilo gospe Honibol sicer um, se ji zahvaljujem za njeno delo, z njim pa nameravamo zaščititi begunke in uh, priseljenke vseeno pa moramo povedati, da spolno nasilje, nasilje, zlorabe in vse to se dogaja in proti temu se ne bomo mogli boriti samo s begunsko politiko. Eh, boriti se moramo proti trgovini za ženskami in z ljudmi. Hkrati moramo zagotoviti združevanje družin, da bodo ženske in otroci lahko prišli eh, do svojih mož. Zagotoviti moramo tudi zdravstveno oskrbo. Celo vrsto priporočil potrebujemo, ki so bistvenega pomena za to, da se bodo zagotovile temeljne pravice ženskam, ki so na poti. In zato prosim, eh, da vsaj enkrat glasujemo za uh, eno pozitivno poročilo, ki ga imamo pred seboj. No, hasn't been accepted. So, uh, the next speaker is... Modri karton, gospe Atkinson? Ne. Naslednja je gospa Daniela Ajuto, minuto in pol. Hvala, gospa predsedujoča. Dragi kolegi, kot državljani, in uh, pristaši evropskih institucij uh, smo pred uh, zelo širokim etičnim izzivom. Ob uh, tem pritoki pritoku priseljencev, ki trkajo na vrata Evrope in eh, med katerimi prevladujejo ženske in otroci, eh, se moramo zavedati, da to ni samo trenutni dogodek, ampak da gre za dogodek, ki kaže tudi na velike demografske premike v svetu in ki ima številne razloge. Vojne, konflikti, države, v katerih se teptajo človekove pravice, pa tudi podnebne spremembe, ki so osušile eh, zemljo in ki so povezane z napačno rabo virov na zemlji. E, tako da danes plačujemo račun za vse to in ob tej krizi, v kateri ženske trpijo na nepredstavljiv način, moramo um, skušati ostati človeški. Samo s konkretnim izrazom solidarnosti in dostojanstvenim sprejemom teh ljudi v vseh 28 državah članicah bomo lahko se soočili s temi velikimi spremembami. Uh, Eh, če pa Evropska unija misli, da je rešitev za to krizo v zapiranju meja ter v uh, um, temu, da se pusti reševanje Turčiji, ki je nekoliko bolj oddaljena od nas, to ne bo rešitev. Mi potrebujemo, eh, mi moramo zagotoviti bolj varne in eh, eh, pravne poti za dostop v Evropo. Nobena ženska ne zapusti svojega doma, če ni v to prisiljena. Hvala lepa. Um, Modri karton z iste skupine, vendar jih ne sprejemam. Rekli so mi, da gre za isto skupino. Torej, sprejmete modri karton, gospod Atkinson? Yes. So 30 sekund. No, eden od razlogov, zakaj, ki imamo, je, da je vaš pristop k socialistmu in pa zelenim v bistvu enovit. Vi pravzaprav ne razlikujete med uh, ekonomskimi imigranti in pa begunci. Po drugi strani pa obstaja velika razlika v vaši lastni skupini. Ali vi razlikujete med ekonomskimi imigranti in pa begunci? <clears throat> Allora, la ringrazio per la domanda. Ja, hvala za to vprašanje. Ne, ni razlike če se beži pred položajem, ki povzroča smrt. In beg pred državo, ki je v vojni, je isto kot beg drž iz države, ki ti ne omogoči preživeti, a zato, ker je tam na oblasti diktatorski režim ali ker je nemogoče eh, obdelovati zemljo. In e, zato to razlikovanje vodi v samo še več e, razkola, česa pa Evropa ne potrebuje. E madame la présidente hvala gospa predsedujoča ravnokar sem se vrnila iz iraka kjer sem na človekoljubni misiji obiskala kristjane ki jih preganjajo islamisti. Že desetletje se uh, posvečam zaščiti žensk uh, in uh, otrok v Evropi. In uh, današnji socializem nima stika z realnostjo. Kje ste pa uh, slišali, da ženske uh, prosijo za azil in da spadajo v skupino LGBT? kje um, ste dobili te podatke in um, kriterije za azil obravnavate tako ohlapno, uh, da bo to lahko spodbudilo samo še bolj masovno priseljevanje. Uh, Eh, kako lahko misli, mislite, da, je, da so begunci, ki so na poti žrtve nesprejemanja njihove spolne usmerjenosti in zato me žalosti, da v imenu vaše moralne diktature položaj žensk obravnavate na takšen način? Spoštovane kolegice in kolegi, zelo malo časa še imamo, zato sem do zdaj omogočila uveljavitev modrih eh, kartonov, od zdaj naprej pa ne več. Upam, da ne boste preveč eh, razočarani. Beseda gre zdaj gospe Konstance Le Grip, minuto 30. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Evropski parlament bi želel ta mednarodni dan žena posvetiti vprašanju begunk in prosilk za azil ter otrokom, ki eh, potujejo z njimi. Ampak očitno v tej dvorani nobena politična skupina in noben poslanec, nobeno človeško bitje ne more ostati. Uh, uh, ravnodušen ob eh, temu, kar se dogaja vse bolj na mejah Evropske unije in v celi vrsti evropskih držav, govorim o položaju begunk in prosilk za azil. Vseeno pa smo si znotraj naše skupine ELS eh, želeli predlagati alternativno resolucijo na resolucijo gospe Hanibol, zato ker se ne moremo stoprocentno strinjati z. Eh, Ehm, trditvami eh, in točkami, ki so v njem zapisane. Zato nameravamo predlagati alternativo, ki eh, bo temeljila na človeških, dostojanstvenih in hkrati odgovornih elementih Eh, ki se nanašajo na obravnavo begunk in prosilk za azil. Zato bi, bo naš predlog realističen in razumen in se bo ukvarjal s specifičnimi potrebami ter eh, specifičnimi postopki, ki bodo upoštevali potrebe žensk, še zlasti nosečnic. Eh, pripravili bomo še enkrat pravim, torej pragmatične in razumne odgovore. Predvsem pa bo to osredotočeno na boj proti vsakršni koli eh, vsakršnemu izkoriščanju žensk se strani mafijskih krogov. Hvala zdaj pa gospa Marija eh, Arena, dve minuti. Gospa predsedujoča, tretjina eh, Mm, prosilcev za azil so zdaj ženske. 38 odstotkov beguncev eh, so ženske ali otroci. 55 odstotkov tistih, ki prihajajo v Grčijo, so ženske ali otroci. Te številke kažejo na situacijo, ki je z človeškega vidika nemogoča v državah izvora zaradi vojn in drugih uh, um, elementov, ki, um, ki povzročajo to negotovost. Uh, Nawal Sufi je prejšnji teden pričala o teh dramatičnih eh, situacijah, ki jih doživljajo ženske. Te številke tudi kažejo, kako pomembno je, da um, se zavedamo posebne situacije teh žensk, tako z vidika spola, znotraj uh, skupine prosilcev za azil, uh, ki so bili definirani ob upoštevanju tega, da so to v glavnem moški. Poleg tega uh, moramo moramo upoštevati tudi to, da so ženske eh, žrtve nasilja, naprimer iz nakaženja spolnih organov. To so zadeve, ki jih moramo resno obravnavati. Eh, Vprašati, eh, spraševati se moramo tudi o zdravstvenih pravicah, o pravici do splava v varnih razmerah ter o pravici da, teh žensk, da so varne v Evropi. Če ne bomo tega zagotovili, bo bistvo vseh teh vrednot, za katere se zauzemamo, eh, nedoseženo. Zahvaljujem se torej gospe Hanibol za delo, ki ga je opravila na tem področju. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca, szanowni państwo. Do... Hvala lepa, gospod in gospodje. Ko gre za položaj begunk, so stvari, ki jih slišimo, res grozljive. Včasih vidimo, da morajo za pot v Evropo plačevati svojim telesom. Med samim potovanjem so izpostavljeni eh, nasilju, nerazumevanju, isto velja za nastanitev v sprejemnih centrih. Vse to vodi v še več tragedij. Ne glede na to, kaj si mislimo o celotni krizi, ugotavljamo, da se je treba radikalno odzvati na trenutni položaj. Izboljšati moramo položaj žensk v Evropi, torej begunk in prosilk za azil. Evropski parlament še enkrat dokazuje, da ne more obstati oziroma doseči usklajenosti, ko gre za zaščito pravic žensk tistih, eh, ki so drugače spolno usmerjeni in pa otrok. Hvala. Naslednja govornica. Muchas gracias, presidenta, señora comisaria. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, gospa komisarka. Želela bi se zahvaliti in čestitati gospe Hannibal za odlično poročilo, ki je zelo natančno, popolno in predvsem primirno. Uh, Eh, glede na to, kako se ta pojav razširja in kako uh, sramotno so evropske vlade vse bolj paralizirane pri reševanju uh, problematike na meji. Po eni strani imamo Evropsko unijo, ki jo uh, paralizira ta pritok beguncev, po drugi strani pa uh, pobude Evropske komisije. Um, ki niso dovolj učinkovite. Ob tem, ko je 60 odstotkov eh, beguncev predstavljajo ženske in otroci. Eh, vse to so dejavniki, ki so bistveni in jih je treba upoštevati. Eh, ženske in otroci so posebne žrtve diskriminacije, nasilja ter diskriminacije na podlagi spola. Včeraj zvečer je eh, predsednik Tusk na eh, koncu zasedanja sveta rekel, da eh, je kriza prišla do konca, vendar pa vseeno ne smemo preprečiti dostopa do azila v skladu z 18. členom pogodbe in v skladu z drugimi mednarodnimi konvencijami. Hkrati pa in tudi v skladu s Istanbulsko konvencijo, ki jo bomo upam vsi ratificirali čim prej. Hvala, naslednja govornica je Kostadinka Kuneva. Minuto in pol imate. Hvala. Hvala. Hvala, gospa predsedajoča. Sama bi želela čestitati dan žena vsem ženskam, ki se še borijo za svoje pravice. Videti je, da Strasbourg ločuje od Bruslja, ne samo teh nekaj 250 in več kilometrov, temveč eh, nek ogromen prepad. Ko gre za ženske begunke, mi pravimo, da jim je treba zagotoviti ustrezne pravice, v Bruslju pa so se sedaj odločili za zapiranje meja, Avstrija je to naredila in tako naprej. Torej, ko gre za migrante in begunce, mi v parlamentu zahtevamo nekaj, po drugi strani pa svet istočasno mešetari z Turčijo. Na ta način se bo celo vrsto uh, migrantk in uh, begunk ter prosilk za azil v Evropski uniji moralo vrniti v Turčijo to se bo zgodilo nelegalno in to bo kršilo celo vrsto njihovih pravic. In mi ne smemo biti sostorilci v tem delovanju. No, Opravičujem se, prekinila sem vas zato, ker imate samo minuto na voljo. Žal mi je, takšna so pravila. Naslednja govornica je gospa Rantke. Eno minuto imate na voljo. Hvala, predsedojoča, komisarka, kolegice in kolegi. Pred več kot 120 leti je črna aktivist, aktivistka iz Amerike jasno poudarila, za kakšne vrste diskriminacije je šlo že takrat. No danes, današnji mednarodni dan žena nas spominja na to. Govorimo o nasilju nad ženskami in nekateri v tem parlamentu ne želijo priznati, da je na tisoče žensk, o katerih govorimo v Evropski uniji, samih begung. Desnica v tem parlamentu razlikuje med evropskimi ženskami, ki zaslužijo zaščito, in drugimi ženskami, ki niso te zaščite vredne. Pripričana sem, da je velika večina parlamenta razumela, da so pravice žensk univerzalne, da se ne zaustavijo na nobenih mejah. Zato je treba narediti pomemben korak ne samo za zaščito begunk, temveč tudi za boj proti na spolu zasnovanem diskriminaciji v EU. Hvala. Naslednja govornica, gospa Parker. Minuto in pol. Hvala. Če bi mi imeli ustrezen nadzor nad imigracijo, kot ga poznajo v Avstraliji, kjer imajo tako imenovan točkovni sistem, bi imeli manj problemov. Vsako leto v Združeno kraljestvo poskuša priti 300 tisoč migrantov in vlada si prizadeva obvladati ta pritisk. Mislim, da je treba se zoprstaviti neomejenemu številu migrantov, ki pridejo in ki so ljudje brez kakršne koli eh, kvalifikacije. Lani je prišlo več kot milijon ljudi v EU. Kanclerka Merkel pravi, da eh, je treba zagotoviti ustrezne pogoje za življenje vsem njim. Na ta način jih je povabila veliko k nam. Istočasno imamo na desetine eh, tisoče otrok, ki so pogrešani in samo vprašamo se lahko, kaj se je z njimi zgodilo. V naši kulturi eh, tretiramo celo vrsto ženske, kot da so državljanke drugega razreda, zlasti to velja naprimer tudi za pripadnice LGBT skupine. Zagotoviti zaščito tem, ki so begunci, eh, lahko dosežemo samo, če bomo vse politike eh, z Evropske unije na tem področju vrgli v koš. Hvala, gospod Bonano. Hvala, gospa predsedujoča. Rad bi prebral nekaj stavkov o tej tako pomembni temi, zato da ne bi bil tako banalen. Uh, bodite zelo previdni pri tem, ko zaradi vas joka ženska, zato ker Bog šteje njene solze. Ženska je nastala iz moškega rebra in ne iz noge, zato da bi se jo teptalo, ne iz glave, da bi mu bila nadrejena, ampak iz boka, zato da bi mu bila enaka, nekoliko niže od roke, zato da bi bila zaščitena in na strani srca, zato da bi bila ljubljena. Zame je to povzetek tega, kar bi morali misliti in delati za ženske. Manj uh, hinavščine in več konkretnih dejanj, manj prikrivanja in več resnih stvari. Uh, morda se celo muslimani teh stvari hitreje učijo od nas. Hvala. Naslednja govornica je gospa Ildiko Galpelc. Minute in pol imate. Hvala, gospa predsedajoča. Gospa komisarka, na mednarodni dan žena govorimo o nasilju nad ženskami nasploh in migrantkami še posebej. Ženske in otroci, ki bežijo pred preganjanjem in vojno v upanju za boljše življenje v Evropi, je nekaj, kar bi morali razumeti, vendar istočasno so izpostavljeni nasilju, zlorabi in tako naprej. Moramo vedeti, kakšne so njihove potrebe. Treba jim je zagotoviti ustrezno nego, nastanitev. In ELS je ponudila v sprejem alternativno resolucijo, kajti nismo se mogli strinjati z poročilom gospe Honeyball, ki mislimo, da je šla preko uh, pooblastil, ki jih je imela za pripravo tega poročila. Azili, migracija, združevanje družin in tako naprej, to naj ne bi bila tiste teme, na katere naj bi se osredotočili osredotočiti bi se morali na nosečnice, doječe ženske in njihove posebne potrebe. Namesto, da bi jim pomagali, smo s pripravo tega poročila uh, pravzaprav šli preko svojih pristojnosti in mandata. Mislim, da je zato treba zahtevati, da podprete našo, uh, naš predlog resolucije politične skupine ELS na mesto to poročilo. Naslednja Govornica je gospa Neuchel, minuto in pol imate. Kolegice, kolegi, najprej prisrčna hvala gospe Hannibal za pripravo odličnega poročila. Gre za situacijo begunk. Begunci in begunke imajo veliko podobnih problemov bojijo se, da bodo ločeni od neke skupine, da bodo brez perspektive, da bodo komaj da fizično sposobni priti do cilja. To so isti problemi za moške in ženske, ampak ženske imajo še dodatne težave. Veliko krat potujejo z otroki, so noseče, dosti krat uh, bežijo iz situacije v domovini, kjer so že bile ogrožene ali izpostavljene nasilju. In na begu jim ne gre dobro. Drugi begunci jih eh, maltretirajo, eh, tihotapci jih izkoriščajo in tudi države, skozi katere potujejo, ne ravnajo z njimi ravno dostojanstvo. In plačujejo. Plačujejo ne samo z denarjem tihotapcem, temveč plačujejo tudi z svojim telesom. In to je treba omeniti na današnji dan. Torej, plačujejo z denarjem in z posilstvom in tudi enako se dogaja njihovim hčeram, ki z, na ta način plačujejo uh, posebne jopiče za uh, varnost na morju. In tukaj je treba zlasti pomagati ženskam in deklicam, ki so v tej situaciji. Hvala. Naslednja govornica je Julie Gerling. Minuto imate. Thank you, madam. Hvala, predsedujoča. Nihče se sam ne odloči, da bo begunec in nihče ne želi biti prosilec za azil. Nobena ženska se ne poda na potovanje, ki eh, lahko pripelje do grozljivih eh, koncev. Eh, gre za o, otroke, ki jih e, jemljajo s seboj in ki so izpostavljeni cele vrsti nasilnih dejanj. Naša naloga je, da jih zaščitimo pred nasiljem, pred eh, posilstvi in da jim zagotovimo ustrezno oskrbo. Vendar na nekaterih področjih gre to predaleč. Zlasti, ko gre za finančno in pravno pomoč, ki bi jim jo morali zagotoviti. Britanski konzervativci bomo zato podprli resolucijo ELS, zato ker ta priznava pristojnosti odbora in parlamenta. Ampak, naj bom jasna, eh, cenimo delo gospe Hannibal, razumemo njeno politično voljo in podporo njenemu poročilu, zato ne bomo glasovali proti njenemu poročilu. Hvala. Naslednja govornica je gospa Cecilija Wikström. Eno minuto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 osebe, ki niso imele sreče, da bi rasle v demokratičnih in urejenih državah, bežijo zato, da bi si rešile eh, kožo. Zahvaljujem se, gospe Hannibal, za to odlično poročilo. Ko gre za tako pomembna vprašanja, ki zadevajo nadzor in razdeljevanje prosilcev za azil ter nadzor nad eh, našimi zunanjimi mejami, je treba razmišljati tudi o osebah, ki so v to vključene in to poročilo se dotika vseh problematičnih izzivov, pred katerimi so tudi begunke. Vseeno pa se bojim, da bodo konservativci tukaj danes poskušali um, porušiti to poročilo in uh, bodo tako pometli pod preprogo vse trpljenje, ki ga doživljajo uh, ženske na begu. Eh, danes boste tukaj glasovali za to, da bo ta dramatična situacija postala nevidna in za to, da boste zanikali pravico do uh, zdravstvene oskrbe in um, kar je bistvenega pomena za ženske. Ja, Štefane, predsedujoča, kolegice in kolegi, danes uh, vodimo hinavsko razpravo danes je ta razprava hinavska. Zakaj? Zato, ker priporočila iz desničarskih eh, strank eh, brez vsake kritike sprejemamo. Ko gre za nasilje nad ženskami z orožjem, ampak Če gre za uporabo orožja pri nasilju nad ženskami in otroki, potem smo mi v Evropi sokrivi. Moramo tistim, ki bežijo, odpreti meje ali ohraniti odprte. Desno populistične fraze nekaterih v tem parlamentu so nekaj, kar moramo obsoditi. To smo dolžni Evropi, to smo dolžni človeštvu. To moramo absolutno narediti, če želimo narediti korak naprej v Evropi. Hvala. Sedaj pa Heidi Hautala, eno minuto imate na voljo. Eh, kiitos, arvoisa puhemies. Haluaisin myös liittyä niihin. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Tudi sama bi se zahvalila gospe Hannibal za odlično opravljeno delo. Mislim, da je resnično znak hinavščine tukaj reči, da je presegla svoja pooblastila v pripravi tega poročila. Priznati moramo, da so pravice univerzalne, veljajo torej za vse in vsakogar. Vendar sedaj se soočamo s posebno situacijo, z položajem ki, žensk, begunk in prosilk za azil, ki jih moramo zaščititi. Mislim, da je zelo pomembno v tem poročilu ugotoviti, da je tudi reproduktivno zdravje vključeno v ta boj za pravice. To je namreč zdravje zelo pomembno za ženske in upam, da na mednarodni dan žena bo Evropski parlament priznal, da je treba uh, varovati ženske. Vse. Hvala. Naslednja govornica Angelika Nibler, minuto in pol. Hvala predsedujoča komisarka, kolegice in kolegi. Dobro je, da danes na mednarodni dan žela razpravljamo o situaciji Begung, ampak isto enako dobro je bilo danes na začetku razpravljati o socialno-ekonomskem položaju žensk v Evropi nasploh. Kajti mnogo, kar vela, velja za begunke in prosilke za azil, kar zadeva pravno zaščito, moramo zagotoviti za vse ženske in zahtevati za vse ženske. Prvič, Nasilje nad ženskami je absolutni tabu. Spolno nadlegovanje, napad eh, na ženske, posilstva je nekaj, kar je treba kazansko preganjati odločno. To je nekaj, kar uh, vključuje tudi zaščito uh, žrtev, vendar to ni dovolj. Drugič, pomembno se mi zdi kriminalce, tihotapce, ki uh, trgujejo z ljudmi, kaznovati. Kolegice in kolegi, seveda tukaj ne gre samo za tihotapljenje begunk, ampak za mnoge druge ženske. Danes smo, oziroma v tem parlamentu smo že govorili o a, eh, prisilni prostituciji žensk. Upam, da bomo sedaj z rezultati vrha med EU in eh, Turčijo dosegli korak naprej, ko gre za preprečitev nezakonitega Eh, trgovanja, da bomo imeli ustrezne predstopke registrirane in tako naprej. Hvala za vašo pozornost. In tudi alternativno resolucijo naše politične skupine je les bom podprl. Naslednji govornik je gospod Panceri. Eno minuto in pol imate. Hvala predsedujoča. Kljub ideološkim debilnostim, ki sem jih slišal danes se strani nacionalističnih desnih strank, moramo vedeti, da je zaščita beguncev eh, področje, ki bo res dokazalo, ali je evropski projekt še živ in ali smo zmožni zaščititi načela in vrednote, na katerih se je Evropska unija eh, sploh zgodila. V sredozemlju namreč Evropska unija umira in ta nezmožnost eh, reševanja krize ki uh, celo postavlja pod vprašaj sam projekt prostega gibanja oseb, uh, je v nevarnosti. Številne osebe, ki prihajajo v Evropo, ženske so bile žrtve eh, nasilja, zlorab. Uh, Eh, stigmatizirane so, so traumatizirane psihološko in fizično. In zato je bistvenega pomena, da države članice podpišajo in ratificirajo istambulsko pogodbo ter da v azilnih postopkih upoštevajo razlike med spoloma ter uh, upoštevajo specifičnost spolov s primerno občutljivostjo. Vodilni morajo danes dokazati, da imajo daljnovidno politiko, uh, daljnovidno daljnovid solidarnosti in sprejemanja za so, politiko za socialno in ekonomsko vključevanje eh, teh oseb. To je naša moralna in politična obveza. Hvala. Hvala. Naslednji govornik je gospod Arne Gerike. Minuto imate. Hvala predsedajoča. Če danes govorimo o položaju begunk in prosilk za azil v EU, potem govorijo o tem mnogi za zeleno mizo. Gospa Hannibal, malce dlje od svojega nosa pogledajte, preden boste z neustreznimi obtožbami krivili Evropski parlament. V zadnjem letu je Britanija sprejela 166 sirskih azilantov. Tega ne kritiziram, ampak istočasno ne kritizirajte tistih, ki na celini govorijo o tem, kako naj bi ravnali z ženskami. 1,2 milijona beguncev je lani sprejela Nemčija. Italija in Grčija pa imata veliko odgovornosti za to. Gre za globalni problem, za evropski problem. Včeraj sem se pogovarjal z nekaterimi o vašem poročilu in očitno je, če je treba, če hočemo kaj narediti, pojdimo v te begunske centre in tam pomagajmo. Sam bom podprl resolucijo ELS. Hvala. Naslednji govornik je Jordi Sebastija. Eno minuto hvala gospa predsedujoča gospa komisarka želel bi čestitati gospe honibol za to pogumno poročilo zelo jasno je da so begunke dvoj, dvakrat žrtve eh, vsega, vr, vseh vrst nasilja in vprašanje je zelo jasno ali jih bo upošteval ta parlament jih bo upošteval evropski svet in države članice po sramotnem dogovoru s turčijo se bojim da ne bo tako ob vseh teh osebah ki se gnetejo na naših mejah in ki si samo želijo preživeti. In zato prosim, imejmo vsaj nekaj spomina. Leta 1939, to ni toliko nazaj, je Elizabeth Endelberg, švicarska aktivistka na jugu Francije, ustanovila porodnišnico, eh, torej eh, institucijo, v kateri je sprejemala ženske, ki so bežale pred Frankovim režimom, ženske, ki so eh, umirale od mraza in uneti in eh, so dobile zatočišče v tej eh, bolnišnici. Eh, kasneje so bile tu ženske, ki so bežale pred nacističnimi grozotami in zato kje je naš zgodovinski spomin in naša solidarnost. Okay, Hvala. Naslednja govornica je gospa Anna Marija Koraca Bild. Minuto in pol. Predsedujoča, vse več azilantov, ki prihajajo v Evropo, so ženske in otroci. Dosti krat so ženske same z otroki. Ženske in deklice so žrtve trgovanja, spolnega izkoriščanja med potovanjem, pa tudi, ko so že v Evropi. Treba jim je zagotoviti varno pot, treba je zagotoviti ločene eh, higijenske in sanitarne zmogljivosti. Posebno zaščito je treba zagotoviti ženskam pridržanje deklic je nekaj, čemu se moramo izogniti. Ustrezne pogovore je treba organizirati s prosilkami za azil. Ženske, ki so uh, doživele travmo, potrebujejo tudi psihološko podporo. Predsedojoča, imamo pravila za boj proti trgovanju z ljudmi, ampak začeti jih je treba tudi izvajati v praksi in eh, vloga vseh je tukaj pomembna. Moramo identificirati žrtve, eh, povečati preprečevanje in zaščito. Otroci morajo biti dostop do šolanja. Za ženske je šolanje opolnomočenje in tudi boriti se moramo proti eh, sklepanju zakonskih zvez med otroci. To je vse predpogoj za uspešno vključitev. Danes na Mednarodni dan žena moramo biti sposobni ženskam in eh, deklicam, ki prihajajo v Evropo, da niso same na begu pred eh, nasiljem. Evropa jim bo zagotovila varstvo, združimo sile za to, da jih bomo zaščitili in uh, bodimo bolj dostojanstveni v tej razpravi. Hvala. Kolegice in kolegi, ker je čas že zelo nas preganja, moram reči, da nimamo več postopka modrih kartonov in tudi postopek catch-the-eye ne bomo mogli izpeljati. Vsi ste govorili predolgo in do 11.30 moramo končati, ker imamo časnega gosta in to je edini način, da bomo opravili. Naslednja je rev, gospa Kristina Revoda Lombonfoa, minuta in pol na ta mednarodni dan e, žena pomislimo na begunke, ki bežijo Evropo zato, ker bežijo pred vojno in ki so v zelo ranljivem položaju. Njihov kritični položaj zahteva od Evropske unije, da v svoji azilni politiki vključi po, e, element e, razlike med spoloma. E, Elementi in bistveni ukrepi za zaščito žensk eh, skozi azilni postopek, to je zapisano v poročilu Hannibal. Eh, številne ženske, eh, ki so na tej poti in to še z otroki, tvegajo, da padejo v roke trgovcev z ljudmi. Eh, zato moramo bolj sodelovati znotraj Evrope, da se bomo borili proti trgovanju in tihotapljenju žensk. Predvsem pa moramo razmišljati o ranljivih skupinah, nosečnicah, ženskah z otroki ter žrtvah trgovanja z ljudmi. Eh, ker moramo preprečiti, da bodo še naprej žrtve še bolj nasilnih praks, kakršnim so že bile priča. Eh, to isto velja za ženske eh, članice, ki, ki spadajo v skupino LGBT, ki so še bolj izpostavljene nasilju. Eh, tudi dekleta so v zelo ranljivem položaju in zato jim moramo zagotoviti sprejem, ki bo eh, upošteval njihovo dostojanstvo. In evropsko, mm, evropski sistem, evropski pravni red eh, mora pripraviti sistem, ki bo preprečil te prakse, o katerih prepogosto učimo. Hvala lepa, Helga Stevens, ena minuta. Predsedojoča, kolegi, kolegice. dobrim namenom poročila, pa poročilo ni uspešno. Namreč, pogledati si moramo položaj, v katerem so se znašle begunke. Dobro je, da se v poročilu zahtevajo ločene namestitvene zmogljivosti v sprejemnih centrih, isto velja tudi za otroke. Boriti se moramo proti nasilju nad ženskami, proti posiljevanju, ampak pravo vprašanje je, ali ni politika odprtih vrat tista, ki bo spremenila položaj, ali ni ta politika prispevala k sedanjemu položaju. Pomisliti je treba tudi na vprašanje nediskriminiranosti. Poročilo ne razlikuje med tistimi, ki bežijo pred vojno in preganjanjem, ter tistimi, ki so ekonomski imigranti. Mladoletni ne bi smeli biti pridržani. To je nekaj, kar je tudi zapisano v poročilu. V nobenih okoliščinah tako pridržanje ne bi smelo biti sprejemljivo. Pardon, Se pričujem, ampak vaš čas je potekel. Gospod Lefteris Kristoforo, minuta in pol. Predsedujoča, danes ko izrekamo čestitke ob 8. marcu, pa je jasno sporočilo tega parlamenta to, da kadar rečemo danes, moramo to uh, tudi uresničevati v realnosti. In zato se moramo ob e, razmišljanju o ženskah osredotočiti na figuro ženske begunke. Vsi imamo pred očmi, to podobo žensk, ki tonejo v lastno sramoto, zato ker skušajo rešiti sebe in svojo družino, ker skušajo zbežati od vojne in tvegajo svoje življenje. To so ženske, ki se borijo za to, da bi preživele vsaj kot begunke. Mi pa moramo istočasno eh, častiti tudi grške ženske, ki ob eh, tej sramotni situaciji eh, se odzivajo eh, dostojanstveno na grških otokih, kjer sprejemajo te begunke. Ravno tako moramo pomisliti na ženske s Cipra. Uh, eh, ki so morda edini evropski begunci in ki se že 42 let borijo za to, da bi se lahko vrnili v lastne domove in da bi eh, se jim vrnile njihove človeko, človekove pravice, ki jih tepta vojaški režim. Zato mora Evropski parlament izreči tudi um, Eh, svoje spoštovanje ženskam se Cipra in materam, ki že 42 let čakajo, da jih bodo združili z njihovimi otroki. Gospa Tomašič. Hvala. Nekateri podatki kažejo, da od vseh prosilcev za azil v letu 2015 je bilo 38 odstotkov žensk in otrok. Propagandna mašinerija nas je sicer prepričevala o obratnem, vendar številke kažejo, da smo sprejeli bistveno več za borbo eh, sposobnih moških kot eh, žensk in otrok. Ne bi sicer diskriminirala na podlagi spola, ko gre za obrambo Eh, mest in vasi v Siriji in Iraku. Če to ne bodo domači eh, za borbo sposobni moški naredili, kdo bo to delal? Evro, evropejci, američani, mi lahko pomagamo, ampak največje breme je na njih. Poričevalka žal iz teh številk ni potegnila ustreznega nauka in zagovarja odprte meje in ohlapno politiko na področju azila. Mislim, da je nekorektno izlorabljati iz nesrečo begunk in prosilk za pospeševanje splava in zagovarjanje le tega. Sama sem za odprte meje, ampak samo v določeni meri. Adam Gospod Adam Scheinfeld, minuta in pol. Dziękuję, pani przewodnicząca. Kobiety i dzieci. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Ženske in otroci, ki bežijo pred nasiljem, pred brutalnim nasiljem, živijo v grozi in doživljajo travmo. Opažamo pa tudi paradoks. Ponavadi je ravno tisto, pred čemer bežijo, tudi tisto, kar jim pride na pot in s čimer se morajo soočati, tudi na ozemlju Evropske unije. Zato razumem zahteve, ki so izražene v poročilu. Z vsemi se nujno ne strinjam, menim pa, da moramo upoštevati ta paradoks in eh, pregledati oziroma ugotoviti, zakaj sploh obstaja. Mnogokrat gre za tradicijo, načela, eh, tradicionalne vrednote, ki pretehtajo pred vrednotami Evropske unije oziroma ki so obstajajo zakonodajo in vrednotami EU. Zato je tako težko zagotoviti, da se prišleki resnično držijo pravil gostiteljske države. Ampak to je treba doseči, treba je doseči, da se bodo vsi držali pravil eh, civilne družbe, torej vsi, ki kot gostje prihajajo na našo celino. In eh, zato moramo tudi eh, pristopiti k Carigrajski konvenciji Sveta Evrope. Hvala lepa. Zadnji govornik je gospod Tomaš Setkovski, minuta in pol. Děkuji, paní, uh, paní, uh... Hvala lepa, gospa predsedujoča. In uh, tudi zato, da ste odlično izgovorili moje ime. Spoštovana komisarka, ko izgovorimo izraz begunec, si večinoma predstavljamo moškega 20-30 let starega, ki prihaja v Evropo zato, da bi izpolnil svoje sanje živeti v družbi, ki jo lahko zagotovi Evropska unija. V sedanjem času na grško-makedonski meji ostaja ogromno število beguncev in več kot polovica jih je žensk in otrok. Njim je treba pomagati o postopku, ki ga naj bi zagotovile oblasti. Ženske so stalno soočene z napadi moških in uh, vedno bolj pogosto se odpravljajo na pot čez morje. Poročilo ima sicer dober uh, in plemenit cilj, s katerim pa se v celoti ne moremo strinjati, kajti poročilo je postalo žrtev političnih ciljev, zlorabljeno je bilo to poročilo, saj vsebuje mnoge stvari, ki sploh nimajo opravka s sedanjim položajem žensk v Evropski uniji. Menim, da moramo to obsoditi, zato podpiram predlog za alternativno resolucijo ELS. Hvala lepa. Hvala, kot sem že povedala, nimamo dovolj časa za postopek catch the eye, ker bomo pozneje gostili visokega komisarja za begunce. Dajem pa besedo komisiji. Gospa Jurova, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoča, spoštovane poslanke in poslanci. Glede na to, da nam zmanjkuje časa in glede na to, da sem vse pomembno že povedala v svojem uvodnem govoru, se bom omejila le na to, da se vam zahvalim za komentarje, za razpravo in da vam še enkrat zagotovim, da je Evropska komisija pripravljena storiti vse, kar je v naši moči, zato da bi uvedli učinkovite ukrepe za to, da pomagamo ranljivim, ki prihajajo v Evropsko unijo in da bo seveda to vključeno v našo zakonodajo in vse naše naslednje ukrepe. Upoštevali bomo konvencijo iz Istanbula, pa tudi vse zahteve v zvezi z azilnimi postopki. Najlepša hvala. Thanks, hvala lepa, gospa komisarka, hvala lepa tudi, da ste bili tako kratki. Zdaj pa še Mary Honeyball. Dve minuti, izvolite. Union. We are relative. Hvala lepa. V Evropski uniji nam gre relativno dobro. Uživamo relativno blaginjo. Tisti begunci, ki menijo, da morajo zapustiti svojo državo, svoje domove in svoje družine, zato da pobegnejo pred vojno in trpljenjem, niso v tako privilegiranem položaju kot mi. Nihče ne zapusti doma, razen če ga resnično mora. In v tej razpravi smo večkrat slišali, da imajo ženske begunke posebne zahteve ki so jih seveda izpostavili številni govorniki. Zato vas vse pozivam, da glasujete proti resoluciji ELS, kajti ta resolucija omili besedilo o begunkah in njihovih posebnih potrebah. Resolucija ELS omili besedilo v zvezi z združevanjem družin, v zvezi z pomočjo nosečnicam, v zvezi s pomočjo ženskam, ki so žrtve nasilja, omeli pa tudi besedilo v zvezi z skrbjo za otroke. Človekove pravice so univerzalne pravice. Evropska unija že dolgo podpira ženske in to se mora nadaljevati. Zato lepo prosim, da podprete moje poročilo na glasovanju danes. Hvala lepa, razprave je konec glasovali bomo danes. Zdaj pa na kratko prekinjam zasedanje.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 preden nadaljujemo, vam želim povedati, da smo vsi zelo prizadeti, zato ker je umrla Berta Caceres, ona je bila aktivistka za človekove pravice iz Hondurasa. Gospa Caceres je bila svetov zgled za vse tiste, ki so se borili za državo in za to, da bi spoštovali pravice ljudi v Hondurasu. Gospa Kaseres je bila znana številnim kolegicam in kolegom tukaj v parlamentu. Z številnimi je skozi leta tesno sodelovala Evropski parlament, zato najstrože obsoja ta primer in vlado v Hondurasu pozivamo, da storijo vse, kar je v njihovi moči, da bi storilca ali storilce čim prej prijeli. Prav tako si bomo še naprej prizadevali za zaščito aktivistov za človekove pravice, kot je bila gospa Kaseres, ki so aktivni po vsem svetu. Ta tragičen dogodek, upam, ne bo odvrnil drugih borcev, da nehajo s svojimi aktivnostmi, ampak da jih bo samo opogumil. V Hondurasu so številni žrtvovali svoje življenje za to. Vsi, še posebej pa tisti, ki ste gospoka se res poznali, bomo gospoka se res še dolgo imeli v spominu. Gospod visokomisar Združenih narodov za begunce, gospod Grandi, kolegice in kolegi, danes je 8. marec in kot vsako leto obeležujemo Mednarodni dan žensk na plenarnem zasedanju. Letos pa je veliko sprememb. Smo sredi največje migranske in begunske krize od konca druge svetovne vojne. Zato je jasno in logično, da smo 8. marec 2016 posvetili ženskam, ki so zaradi te krize še posebej prizadete. Od februarja se je zelo dvignulo število žensk in otrok, ki prihajajo v Evropo, zdaj je teh več kot moških. Vsi vemo, da so ženske še posebej ogrožene. Številne so se odločile za beg in na tem begu so izpostavljene številnim nevarnostim. Vsak dan so temu izpostavljene in vsak dan lahko slišimo o diskriminaciji, o poniževanju, o razurednotenju in o odtujevanju človekovih pravic. Pogoji se slabšajo tisoči so v begunskih taboriščih in ne vedo, kdaj in ali bodo sploh kdaj dobili možnost, da nadaljujejo svoje življenja, zato Evropski parlament poskuša storiti vse, da bi preprečil nasilje nad ženskami, tako v begunskih taboriščih kot na poti in tudi v njihovih državah. Številne pogumne ženske se več desetletij borijo in so se borile za pravice žensk. Naprimer, tudi prva predsednica tega parlamenta, gospa Simone Veil, je bila borka za pravice žensk, če omenim samo eno iz naših vrst. Oponomočenje žensk ni nekaj česar ni več mogoče spreobrniti. Prav nasprotno, nič ne traja večno. Zato se je treba za izborjene pravice boriti vsak dan in jih braniti. Zato se zelo veselim, da lahko na našem zasedanju tukaj pozdravim Filipa Grandija, visokega komisarja Združenih narodov za begunce. Gospod Grandi in kar takoj vam dajem besedo. Thank you. gospod predsednik najlepša hvala da ste me pozdravili tukaj v svoji sredi v veliko čast mi je da sem danes z vami ko slavimo mednarodni dan žensk in spregovoril bom z vidika združenih narodov spoštovane poslanke in poslanci pred kratkim sem bil na lesbosu in videl sem kako je grška obalna straža v pristanišče pripeljala čovn, ki so ga rešili na morju. Tam je bilo 200 ljudi, večina jih je bila žensk z otroki, nekateri so bili majhni, veliko je bilo tudi starejših in nekaj bolnih. Ko so prihajali na kopno, sem s številnimi spregovoril in povedali so mi zgodbe, o konfliktih, pred katerimi bežijo v Siriji in v Afganistanu. Povedali so mi, s kakšnimi nevarnostmi se soočajo na poti in kako jih skrbi prihodnost. Bili so samo eden od številnih primerov kriz razseljevanja po vsem svetu danes. Več kot 60 milijonov ljudi po svetu beži. 42.500 jih vsak dan zapusti domove. V prečju polovica od teh je moški, je žensk. Večina teh ljudi je sicer na drugih kontinentih, kar 86 odstotkov, pa vendar se Evropa zdaj spopada z zelo visokim številom beguncev. Kakor veste, leta 2015 v Evropo prišlo milijon ljudi preko sredozemlja so prišli v luknestih čovnih. Vsi smo videli podobe rešilnih jopičev na grški obali, ki so jih pustili tisti, ki so preživeli. Več kot 3700 ljudi je utonilo. To je dokaz, da nismo uspeli rešiti njihovega trpljenja. 133 no, tisoč beguncev je prišlo letos na obale Evrope. V javnosti se pogosto govori o mladih moških, ki pridejo v Evropo in iščejo delo. Danes, na Mednarodni dan žensk, želim povedati, da so ženske v večini, ženske in otroci, kar dve tretjini jih je, lani jih je bilo 41 odstotkov. Fatima, na primer, je pobegnila iz Sirije. Našli so jo v šoku, na otoku Samos. Bila je traumatizirana in tudi poškodovana. Moški, s katerimi je potovala, so bili nasilni do nje, odpeljali so jo v bolnišnico in tam je povedala, da ji je mož povedal, da mora z neznanim moškim s hčerjo odpotovati proti Evropi. Na poti so možje zasegli njihove mobilne telefone in tudi potni list. Ni mogla navezati stika s svojim možem, ta neznani moški pa jo je tudi posiljeval. Ona je samo ena od žensk, ki bežijo same. Ampak na poti v Evropo so izpostavljene prav enakim tveganjem. V Evropi so pričakovali, da bodo našle zatočišče. Številni v Evropi vidijo Številni po svetu vidijo Evropo kot eh, varno mesto, polno blaginje, ki sprejme begunce. Zato, ker ni bolj varnih alternativ, številni sprejmajo ponudbo tihotapcev. In to seveda predstavlja zelo veliko tveganje. Podariti pa želim še nekaj. Večina ljudi, ki pride v Evropo, kar 88 odstotkov, jih prihaja iz prvih deset držav po številu beguncev. To so Sirija, Afganistan in Irak, pa tudi Eritreja in Somalija. To je gibanje beguncev. Število žensk in otrok med njimi se hitro dviga in številne potujejo brez moških sorodnikov. Vidimo tudi zelo veliko nosečnic ali žensk z dojenčki oziroma otroki. Nedavna študija je pokazala, da je 20 odstotkov beguncev družin, ki jih vodijo ženske, brez bratov ali mož. In te ženske so izpostavljene posiljevanju in nasilju strani tih otapcev. Prav tako pa so izpostavljene drugim tveganjem, zato ker na teh poteh pač ni varnih zatočišč, kot so naprimer parkirišča, V Grčiji smo videli, da je vedno več beguncev in migrantov, ki ne vedo, kam bi šli. Trenutno jih je približno 35 tisoč. Zaradi zaprtja menja na Zahodnem Balkanu zdaj ne morejo v nekdanje Jugoslovansko republiko Makedonijo. To ima neposreden učinek na ženske in dekleta. Trpijo in seveda so izpostavljene trgovanju z ljudmi in posiljevanju. Pri UNHCR podpiramo lokalne oblasti, posod, ker je mogoče, zato da izboljšujemo pogoje sprejema in da pomagamo tistim, ki pomoč potrebujejo. Prav tako smo sprejeli ukrepe, da pomagamo ženskam. Številni sprejemni centri in tranzitne točke imajo sedaj ločene prostore za ženske in otroke. Skupaj z Rdečim križem in drugimi organizacijami smo organizirali 20 tako imenovanih modrih pik ali vozlišč za ženske in otroke. Tam najdejo vse potrebne storitve in podatke o njihovih možnostih na enem mestu. Ta vozlišča naj bi pomagala otrokom in ženskam na begu, prav tako pa bi lahko ublažili posledice nasilja in izkoriščanja. Vendar, spoštovane poslanke in poslanci, potrebujemo več, več kot človekoljuben odziv. Na drugih kontinentih kjer so države revnejše, so vlade našle poti, da so namestile mnogo več ljudi. V tem parlamentu ste že večkrat opozorili druge države, da je treba z begunci ravnati človeško. In to zdaj velja tudi za Evropo. Te izredne razmere ni nujno, da so kriza, lahko jih upravljamo. Kakor veste, so včeraj vodje držav in vlad imeli srečanje z Turčjo, o tem, da bi ustavili tok beguncev v Evropo. Mi pri tem nismo sodelovali in, kolikor vemo, pogovori še tečejo. Ampak na začetku lahko povem, da me močno skrbi dogovor, ki bi vključeval univerzalno vračanje ljudi iz ene države v drugo, ne da bi določili, kakšne so potrebe glede zaščite beguncev v okviru mednarodnega prava. Should... Prosilci za azil morajo biti vrnjeni v tretjo državo le, če bo tretja država prevzela odgovornost obdelave prošnje za azil. Prosilec za azil mora biti zaščiten pred vračanjem in posameznik mora imeti možnost do azila v skladu z sprejetimi mednarodnimi standardi, prav tako mora imeti ustrezen dostop do izobraževanja dela zdravstvenega varstva in po potrebi tudi do socialne pomoči. Ta varovala morajo biti določena legalno in seveda morajo biti vključena v vsak mehanizem v zvezi z um, razseljevanjem beguncev. Prav tako je treba uvesti preglede, zato da bi odkrili visoko tvegane primere, ki niso primerni za vračanje, tudi če so izpolnjeni pogoji, ki sem jih naštel prej. V Turčiji je, že za, je še sedaj 3 milijone beguncev. Mednarodna skupnost mora širše porazdeliti to odgovornost. Sveda pozdravljamo vsako pobudo, ki spodbuja zakonite poti do priznavanja beguncev v večjem številu v vseh sosednjih državah. To ne velja samo za Turčijo in to ne velja samo za begunce iz Sirije. Upamo, da se bo to zgodilo in upamo, da bo to veljalo tudi za druge države v regiji, ki gostijo številne begunce, kot sta naprimer Libanon in Jordanija. UNHCR že večkrat je že večkrat pozvala države, da oblikuje zakonite poti za vstop sirijskim beguncem, zato da ne bodo sprejemali ponudb tihotapcev ljudi. To je lahko ponovna naselitev, humanitarni sprejem, zasebno sponzorstvo, do beguncov prijazno združevanje družin, pa tudi štipendije za šolanje in scheme za mobilnost dela. Te rešitve bodo obravnavane 30. marca v Ženevi. UNHCR bo takrat organiziral zasedanje na visoke ravni o deljenju odgovornosti na visoke ravni. Države bodo povabljene, da se konkretno zavežejo k ukrepom. Upamo, da bo 4,7 milijona beguncev imelo korist od tega, to je 10 odstotkov beguncev. Seveda pa potrebujemo usklajen evropski odziv, ki temelji na solidarnosti, na političnem vodstvu in na deljenju odgovornosti, zato da bodo razmere stabilizirane in da bomo lahko bolje upravljali z premiki ljudi. V petek smo Evropski uniji podali niz konkretnih predlogov, zato da bi lahko dosegli prav to ti predlogi so še vedno veljavni. Posvečajo se izboljšanju procesov registracije in posredovanja. Prav tako moramo poskrbeti, da bo premestitev delovala in da bodo mesta na voljo. Komisija nas je podpirala in zato smo hvaležni, vendar okrepiti moramo pomoč Grčiji. UNHCR je tam na terenu in seveda tesno sodelujemo z grškimi oblastmi. Če se ozrem naprej, mislim, da se moramo veliko naučiti iz tega. Prav tako moramo okrepiti skladnost, ob tem seveda, da pripravimo skupni azilni sistem za Evropsko unijo, tudi v izrednih razmerah. Prav tako moramo preprečiti nadaljnje trpljenje in izgubo življenj in bolj moramo zavarovati ljudi, ki so vzpostavljeni tveganju, še posebej otroke brez spremstva in ženske. To velja za operacije iskanja in reševanja. Uskladiti moramo sisteme za zaščito in spremljanje otrok, prav tako pa moramo pripraviti ukrepe za to, da bomo ustrezno pripravljeni na odziv na spolno nasilje. Prav tako moramo imeti učinkovit evropski azilni sistem, ne samo zaradi trenutnega gibanja migrantov in beguncev, ampak tudi zaradi prihodnosti. Države, ki so na zunanjih mejah Evropske unije, ne smejo biti nesorazmerno izpostavljene reševanju odgovornosti glede sprejema. Solidarnost je ključnega pomena za Grčjo in Italijo danes, ampak v prihodnosti bodo na udaru morda druge države. Spoštovane poslanke in poslanci, naslednji teden bo konflikt v Siriji vstopil v šesto leto. Več kot 4,7 milijona ljudi je zaprosilo za azil. 6,5 milijona ljudi je notranje razseljenih. V okviru Sirije, tako se ocenjuje, 13,5 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč, vključno z 4,5 milijona ljudi v lokacijah, ki jih je težko doseči. Premir je zaenkrat traja že deset dni. In or organizacije Združenih narodov, vključno se UNHCR, zagotavljajo človekoljubno pomoč ljudem, ki že leta trpijo zaradi vojne in pomankanja. V sosednji državi pa se sirski begunci spopadajo z vedno težjimi pogoji življenja ne glede na vse ukrepe. Svetovno banko smo izvedli študijo in ugotovili smo, da v Jordaniji in v Libanonu 90 odstotkov sirijskih beguncev živi pod pragom revščine, zato ker nimajo možnosti za delo, prav tako pa so številni že porobili vse svoje prihranke. Prejšnji mesec je mednarodna skupnost obljubila 10 milijard evrov za aktivnosti, ki naj bi pomagale beguncem in skupnostim, ki jih gostijo, zato da izboljšamo njihova življenja. Države morajo zdaj izpolniti obljube, ki so jih podale na konferenci. To je nujno. Ne moremo si privoščiti več zavlačevanja. Stabilizirati je treba skupnosti, ki gostijo begunce in tudi skupnosti beguncev, prav tako pa moramo izkoristiti premirje v Siriji. Vendar Sirija ni edina država v regiji, kjer vlada nasilje. Leta 2015 je tudi v Iraku prišlo do nasilja in zaradi tega so ljudje državo zapuščali. V zadnjih dveh letih je notranje razseljenih 3,3 milijona ljudi, 16 odstotkov ljudi, ki prihajajo v Evropo danes, so iz Iraka. Po več kot treh desetletjih so Afganistanci še vedno med največjimi populacijami beguncev po svetu. Okrog 2,6 milijona jih je, največja večina pa jih živi v Iranu in Pakistanu. Uporniki so okrepili svoje dejavnosti, v drugi polovici leta 2015, zato je pobegnilo še več ljudi, vključno z otroki brez spremstva. V Afganistanu je v konfliktu 31 od 34 provinc, več kot en milijon ljudi je notranje razseljenih, kar je 78 odstotkov več kot lani. 25 odstotkov ljudi, ki pridejo v Evropo, so Afganistanci in številni nujno potrebujejo zaščito. Drugod po svetu so konflikti še vedno razlog za uničena življenja in razseljevanje. Še vedno nimamo dovolj denarja za to. Število vojn in število razseljenih se povečuje. Severna Nigerija, Srednjeafriška republika, Južni Sudan, Burundi, če naštejem samo nekaj. Afriški rok je teater večjih kriz. Od tam bežijo somalski begunci. Več je dolgotrajnih kriz v Afriki, ampak beguncem ne moremo dati več kot minimuma, včasih niti tega. V številnih državah ne morejo legalno delati, zato so pač odvisni od redke pomoči. V Bengalskem zalivu je več kot 33 tisoč beguncev. In ti ljudje so se odločili za pot v čovnih. Številni so umrli. Ne zaradi utopitve, ampak zaradi bolezni, zapuščenosti in nasilja strani tih otapcev. Tudi v Srednji Ameriki je veliko beguncev. Tisoče salvadorcev, hondurcev in guatemalcev bežijo pred eh, nasiljem tolp. Mednarodni dan žensk je priložnost, da se spomnimo, da jih je večina žensk in otrok. Tradicionalne migracijske poti proti severu iščejo zato, da bi našli varnost v prihodnosti, ampak večina jih je dejansko beguncev, ki bežijo pred nasiljem, izsiljevanjem in pregonom. V svetu je vedno več konflikta in masovne selitve so pač realnost. Gradnja ograj in zidov ni rešitev, to bo le povečalo trpljenje ljudi, ki so že tako ali tako utrpeli. Nekaj, če se vsi ne moremo predstavljati. Ženske povsod so med najbolj izpostavljenimi. Veliko je razseljevanja in pri tem se politiki večkrat obrnejo na ustrahovanje, manipulirajo za javnim mnenjem in spodbujajo strah proti tistim, ki so drugačni. To je nespremljivo. Ustrezen odziv mora temeljiti na človekovih pravicah, na solidarnosti, na skupni odgovornosti in na spoštovanju mednarodnega prava. Danes slavimo številne dosežke na poti do enakosti med spoloma slavimo tudi udeležbo žensk v socialnem in ekonomskem ter političnem življenju. Od takrat, ko smo prvič obeležili prvi dan žensk, to je bilo leta 75, smo storili že veliko, ampak do konca nas prav tako čaka še veliko dela. Ugotovimo pa lahko, da je diskriminacija in izključevanje na osnovi etničnosti, vere in spola nekaj, kar je med glavnimi razlogi za nasilje in tudi za razseljevanje. V 27 državah, naprimer, ženske še vedno nimajo enakih pravic kot moški, da bi podale svoje državljanstvo svojim otrokom. Številne prihajajo iz teh držav, to sta tudi Sirija in Irak. To pomeni, da če očeta ni ali ni mogoče dokazati, kdo je oče, otroci ne bodo imeli državljanstva in lahko ostanejo brez državljanstva. To omejuje dostop do zdravstvenega varstva in do izobraževanja, prav tako pa se ne bodo mogli vrniti domov, ko se bodo pogoji izboljšali. Spoštovane poslanke in poslanci, V zadnjih 25 letih smo že večkrat ponovili, da človekoljubne rešitve za politične probleme ni. Politične probleme, ki povzročajo begunce. Prav tako ni človekoljubne rešitve za dolgotrajne vojne, za opresijo in za pomankanje vlade v brezvladnih okoljih po svetu. Potrebujemo politični odziv na to in poskrbeti moramo, da bodo ljudje kot je Fatima in kot je njena hči, dobili ustrezno zaščito, ne da bi se morali obrniti na kriminalne mreže in tihotapce, ki jih zlorabljajo. To niso abstraktni koncepti in ne moremo podati abstraktnih izjav o tem. To so realna, brutalna dejstva, ki morajo opogumiti politike naše odločitve morajo biti obrnjene naprej, spoštovati morajo človekove pravice, zagotoviti moramo solidarnost med državami in s tem se bomo lahko spopadli le, če bomo zagotovili več solidarnosti. Zdaj je čas, da ponovno obljubimo zvestobo vrednotam, na katerih Evropa stoji. Hvala. Hvala lepa. Gospod Grandini, gospod Avramopoulos dobi besedo v imenu komisije. Hvala lepa. Gospod visoki komisar, naj vas. Eh, naj se vam zahvalim za to, da ste spregovorili o situaciji ženskih begunk Gospe in gospodje, to veliko število ljudi, ki prihaja na grške obale, ki se giblje čez balkanske države, te številke, o katerih vsak dan eh, beremo v tisku, povzročajo, da pozabimo, da gre tukaj za ženske in otroke. Gre za ranljive skupine, ki potrebujejo zaščito. Veliko žensk potuje samih, kljub nevarnostim, s katerimi so soočene. Veliko jih tvega svoja življenja in pa življenja svojih otrok. Lahko vam zagotovim, da Evropska komisija ne bo pozabila na svoje človekoljubne dožnosti. Res je, treba je nadzorovati begunski tok, eh, nekako ga je, moramo upravljati, ga zmanjšati. Res je, bolj je treba upravljati naša, naše zonanje meje. To je pomembno za naše države in državljane, pa tudi za tiste, ki prihajajo k nam. Eh, res je tudi to, da je treba um, preprečiti delo tihotapcem. Ti vsak dan na tisoče ljudi pošiljajo v potencijalno smrt. Zato moramo eh, omogočiti zakonite poti za tiste, ki so jim življenja ogrožena. Ti morajo priti v Evropo hitro, varno in učinkovito. Zato pozivamo evropske države članice naj izpolnijo svoje zaveze na področju premestitvenih kvot, ki so jih sprejele julija. In pozivam tudi Turčijo k odgovornosti. Treba je ukrepati hitro. Vsi nezakoniti priseljenci, ki bodo prišli v Turčijo, bodo vrnjeni. Turčiji v skladu z mednarodnim pravom. Za tiste ljudi, ki so že tukaj, pa je treba poskrbeti za izboljšanje situacije. Zato smo predlagali schemo humanitarne pomoči, ki bi jo uporabili znotraj Evropske unije. In zato moramo nujno premestiti uh, begunce ter nadalje razviti sprejemne centre. UNHCR ki je naš ključni partner pri teh prizadevanjih in uh, veselim se nadaljnega tesnega sodelovanja z uh, Filipom Grandijem. To je oseba, ki je prevzela vodenje UNHCR-ja v tej hudi krizi. Ampak on je človek, ki spoštuje svoje obljube, svoje zaveze in računam na njegovo neprecenljivo pomoč. Naj še enkrat pozdra pozdravim tesno sodelovanje, ki smo ga vzpostavili z UNHCR in naj pohvalim delo, ki ga upravlja UNHCR v trenutni krizi. UNHCR ponuja neprecenljivo podporo tako zunaj, kakor tudi znotraj Evropske unije. Evropska komisija in UNHCR tesno sodelujeta med seboj pri pomoči Grčiji in Italiji eh, z namestitvijo migrantov in z um, premestitvami migrantov od zunaj. Hitro moramo, eh, hitro moramo začeti izvajati prostovoljno humanitarno schemo, ki se je zavezala Turčija in izvajati nadaljne projekte, ki bodo izboljšali situacijo sirskih beguncev. Seveda naše dejanja ne morejo biti omejena za našimi državnimi mejami. Ehm, šest milijonov ljudi je beguncev ali pa razseljenih po svetu in zato ne smemo izgubiti izpred oči dejstva, da pri migraciji ne gre samo za evropski, ampak gre za globalni izziv. Mednarodna skupnost bi morala prevzeti uh, svojo odgovornost. Vsak bi moral prevzeti svoj del odgovornosti. Vsi se moramo odzvati na pozive uh, Združenih narodov uh, za uh, namestitev teh ljudi. Um, marca bo potekala donatorska konferenca pod okriljem ZN in to bo naslednja priložnost za sprejem dodatnih zavez. Uh, to je pojav, ki vpliva na naše življenje, eh, na mobilnost naših ljudi. To je pojav, ki se bo verjetno v prihajajočih tednih in mesecih še razširil. In zato je treba ga obvladati. Ne smemo ignorirati potrebe po mobilnosti, tega ne moremo ne zanikati, ne ukiniti. Najti moramo pravičen način, kako se odzvati na te pojave, ne da bi ob tem destabilizirali našo družbo. Nasprotno, uh, Eh, vse skupaj moramo mm, spremeniti v priložnost tako za države gostiteljice, kakor tudi za migrante. V evropskem interesu in naša dožnost je, da upravljamo migranske tokove in da odpravimo osnovne vzroke za te migracije. Eh, zato za soočanje za migransko krizo potrebujemo solidne partnerje, okrepljeno sodelovanje s tretjimi državami in z regionalnimi in mednarodnimi organizacijami. Z drugimi besedami, potrebujemo globalno strategijo. V tej večplastni, kompleksni begunski krizi ni ene rešitve za vse. In prav tako iskanje rešitev ni naloga ene same države ali enega udeleženca. Vsi moramo pri tem sodelovati med seboj. Zato je tako pomembno sodelovanje med Evropsko unijo in pa UNHCR. V prihajajočih tednih in mesecih nas čaka veliko dela in vsi se moramo temu delu zavezati. Hvala lepa. Danke, Avramopoulos. Filip. Hvala lepa, gospod komisar Avramopoulos. V imenu ILS-a dobi besedo gospod González Pons. Senor Alto Komisionado. El... Gospod eh, visoki komisar, mednarodni dan žensk. Uh, ne slovi samo pravica, ampak tudi dejanja. To, da se rodiš kot ženska, bi moralo avtomatsko pomeniti enako, kot da se rodiš kot moški, ampak temu ni tako. V številnih državah imajo ženske manj pravic, manj svoboščin. To je dejstvo. V Evropski uniji imajo ženske sicer zakonsko gledano enake pravice, v realnosti pa še vedno ne. Tudi to je dejstvo. Če bi jaz bil ženska, bi imel veliko več težav, z, veliko več težav bi imel pri doseganju mojega sedanjega položaja, ko sem tukaj kot poslanec in govorim o mednarodnem dnevu žensk. Um, nekatere ženske so proti temu, da obstaja mednarodni dan žensk, ampak veliko je dejstev, ki upravičuje obstoj tega dneva. Veliko deklic ne more v šolo, zato ker so deklice na milijone žensk zasluži manj za isto delo, ker so ženske na milijone stark, se nikoli ne bo upokojilo, ker so babice. Veliko ženski so zlorabljene, ki so žrtve nasilja, ponižanja, trpljenja, samo zato, ker so ženske. In številne izmed njih so poleg tega še revne. In to tukaj v Evropi. 300 150 tisoč žensk vsako leto umre, ubijajo jih njihovi partnerji, moški, osem vsak dan, danes jih bo umrlo osem. Vsaka ženska starejša od 15 let je kdaj bila žrtev spolnega nasilja v svojem življenju. Imamo boljše namene kot eh, talibani, to je res, ampak tudi uh, sami se nimamo eh, z čem pohvaliti. Moramo zaščititi. Eh, tudi begunke, tiste, ki bežijo ne samo pred mačizmom, ampak tudi pred vojno, ki eh, bežijo svojimi otroki eh, ali pa brez otrok, zato ker ti pripadajo avtomatsko moškim, ki so izpostavljene tveganju spolnega izkoriščanja. Tiste, ki imajo. Torej, številne ženske bežijo zaradi um, spolnega pohabljanja ali pa uh, spolnega nasilja, ki se uporablja kot uh, vojno orožje. In uh, zato moramo tem ženskam uh, prisluhniti. Gre za vedno bolj nehumane razmere, v katerih živijo. Ne moramo zastavljati ovir pred ženske, ki bežijo z otroki. S tem se razčlovečimo, nas, ne njih. Uh, mati, ki išče uh, azil zase in svojega otroka in mora živeti v šotoru ali v kartonski škatli. Uh, to je znak nečloveške družbe. To, da se rodiš kot ženska, je blagoslov. In uh, to, da dosežemo, da bodo ženske imele tudi uh, Enakovredne pravice in svoboščine je naš izziv ne samo današnjega, dni, eh, današnjega dne, ampak cilj, za katerega si moramo prizadevati vse življenje, če želimo govoriti o evropskem dostojanstvu. Hvala lepa. V imenu skupine SD dobi besedo gospa Vijo. Hvala lepa, gospod predsednik. Vsi upam, da razumete, Da v kontekstu trenutne krize begunke, ki jih je vedno več, predstavljajo še posebej ranljivo skupino. Ob mednarodnem dnevu žena in ob vaši prisotnosti, gospod visoki komisar, izpostavljamo predvsem pogoje, v katerih te ženske bivajo in se borijo za preživetje. Reim, mlada sirka, je tista, ki jo bom citirala. Nikoli nisem uspela spati v teh taboriščih, vedno sem se bala, da se me bo kdo dotaknil. V šotorih je bilo veliko moških in žensk, bala sem se, ženske se ne želijo pritoževati, kajti ne želijo kakršnih koli težav na svojih poteh. Konec citata. Amnesty International pravi, da je ogromno žensk v Siriji, Iraku in tudi v drugih državah, kjer trpijo zaradi nasilja. Pa tudi v Evropi se to dogaja. Te ženske bežijo pred grozoto vojne v državah izvora, vseeno pa doživlja vse te strahove in grozote tudi na svoji poti. Politične migracije so se do sedaj pravzaprav obravnavale zgor z vidika mladih. Mislim pa, da bi morali storiti veliko več dela na terenu samem. Kolegica Mary Hannibal je v svojem poročilu jasno spostavila, da moramo poskrbeti za varnost žensk v vseh fazah njihove poti. Tako, ko gre za podajanje prošen za azil, ko gre za potovanja, ko gre za tabore in tako naprej. Postaviti moramo tudi ustrezne tabore, ki bodo namenjeni zgolj ženskam. Enako velja tudi za sanitarne zmogljivosti. Skupaj moramo delovati. Evropska unija in države članice ne morejo več sklicevati vrha za vrhom, ne da bi sočasno sprejemale tudi odločitve v zvezi s trenutno humanitarno in moralno krizo, v kateri se nahajamo. Okrepiti moramo načine zakonitega priseljevanja v Evropo, boriti se moramo proti tistim, ki bogatijo na račun beguncev potrebujemo vse evropsko solidarnost, da si bomo tudi pravično razdelili odgovornosti. Mislim, da se je do sedaj premestilo v okviru programa, ki smo ga oblikovali zgolj 600 oseb iz Grčije in Italije. Spremeniti je treba tudi dublinsko uredbo. Upam, da bomo v okviru te spremembe Dublina jasno obravnavali tudi ulogo agencij. Evropska unija mora delovati bolj učinkovito, da ne bo laganje prošen za azil v Evropi podobno loteriji. Sodelovati moramo z izvornimi in tranzitnimi državami, postaviti jasna, uravnotežena merila, zagotoviti spoštovanje človekovih pravic. Po vrhu EU Turčija je to uravnoteže še toliko bolj pomembno. Vielen Dank, Frau Hvala lepa. V imenu skupine EKR dobi besedo gospod Kirkhope. Uh, uh, gospod predsednik, gospod komisar, visoki komisar, kot uh, minister v Združenem kraljestvu, ki sem bil med bosansko vojno pristojen za namestitev bosanskih beguncev, sem v prvi roki lahko opazoval, kaj naredi vojna ljudem. In Vesel sem, da beguncem ne želimo obrniti hrbta, ampak res pa je, da so tiste države, ki so na široko odprle meje tistim ljudem, ki so se k nam zatekle, zatekli, ehm, so s tem povzročili samo še beg dodatnih množic. Mislim, da bi morali urejati premestitev beguncev z lica mesta, kjer se nahajajo. S tem bi se izognili nepotrebnim eh, smrtim na, eh, na morju in tveganim tihotapskim potem. To bi bila najboljša rešitev. Kot, eh, poročevalec za stalni mehanizem namestitve bi ta predlog želel povezati z eh, obsežnim programom UNHCR-ja za namestitev beguncev. Trenuten mehanizem namestitve ne deluje, tukaj moramo biti iskreni. Nekatere države članice čutijo, da jim je bil ta mehanizem usiljen in begunci pač želijo v določene države članice, tako da to ni dolgoročen recept za uspeh. Države članice ne bodo podpirale takšnega mehanizma, vse dokler ne bodo zavarovane zunanje meje, dokler ne bo stabiliziran tok mi, migrantov in dokler ne bomo imeli eh, razumne številke, ki, jih, ki jo bomo lahko tudi namestili pri nas. Če tega ne bomo naredili, se bo situacija samo še zastavila ostrila. Govorimo o varnih poteh v Evropi. Eh, mehanizem namestitve bi to zagotovil, zlasti za ženske in otroke, o katerih danes govorimo. Na ta način bi jih vzeli iz rok zlobnih eh, tihotapcev. Veliko ženskih begunk je izpostavljenih izkoriščanju, veliko mladostnikov brez spremstva je nepojasneno izginilo. Eh, če bi uh, na ta način pomagali beguncem, bi lahko obvladali begunsko krizo. To ne pomeni, da nimamo sočutja, pomeni samo to, da želimo resničnim beguncem dati varnost, eh, stabilnost in priložnosti, ki si jih zaslužijo. Hvala lepa, gospod Krkov, v imenu skupine ALDE dobi besedo gospa Vikstrom. Hvala, gospod predsednik, hvala lepa, gospod Grandi, za vašo izjavo. Ehm, mesto visokega komisarja ste nastopili, ko se naš kontinent sooča z največjim številom migrantov, ki prihajajo na naše obale. E, ta begunska kriza je sledila finančni krizi in e, vidimo, kako to še vedno vpliva na našo zavezo, da ponudimo mednarodno zaščito tistim ljudem, ki so do nje upravičeni. V Evropski uniji pogosto pozabljamo na to, da živimo vedno dlje in kljub eh, našim težavam še, smo še vedno najbogatejši kontinent na planetu. Zato uh, ni spremljivo, da azilni sistem postavlja pod vprašaj tisti ljudje, ki uh, želijo krniti azilno pravico. Eh, mislijo, da je to neka um, uljudna ponudba, ki jo lahko ponudiš ali pa ne. V današnjem uh, svetu države menijo, da, lahko, da imajo izbiro, torej ali želijo sprejeti begunce ali ne. To je cinični pristop, ko bogati zahod. izzive sprejemanja beguncev prenaša na ramena tretjih držav, zato da lahko mi kaj tukaj se udobno skrivamo za svojimi zidovi, tu in tam pošljemo kak ček eh, in se na ta način eh, pretvarjamo, da nam je mar. To ni Evropska unija, v kateri bi želela sama živeti. Kot uh, govornica v imenu skupine ALDE in kot poročevalka o reviziji Dublinske uredbe, uh, Lahko, gospod visoki komisar, vam eh, predam samo naslednjo eh, jasno sporočilo. Liberalci in demokrati v Evropski uniji se bodo vedno zauzeli za pravice beguncev in migrantov. Eh, ko nekateri mislijo, da imajo tukaj izbiro med med demokracijo in pravico in pravicami beguncev. In vam bomo pomagali tem ljudem pojasniti, da potrebujemo oboje in ne nazadnje UNHCR bi moral dobiti veliko več finančne podpore strani Evropske unije. Živimo v časih velikih izzivov, ampak razumeti moramo, da je ta kontinent danes bolj kot kadarkoli prej opremljen za soočanje s temi izzivi lahko računate na podporo naše skupine pri vašem neprecenljivem delu. In eh, jaz eh, prav tako računam na dobro sodelovanje z vami, kakor je bilo to pri vašem predhodniku. Hvala lepa. Hvala lepa. V imenu skupine GUE dobi besedo gospa Björk. Eh, Hvala lepa. Združeni narodi in UNHCR so ključnega pomena pri spoštovanju mednarodnega prava in azilnega prava. Zato je tako pomembno, da ste danes prišli k nam, gospod visoki komisar. Pravzaprav eh, je žalostno, da niste prevzeli tukaj še več pristojnosti. No, eh, kakšna je splošna slika? Res je imamo globalno begunsko krizo, ampak to ne velja za Evropsko unijo. Vi ste povedali številne pomembne točke. Upam, da bomo podprli dobro poročilo, ki je bilo pripravljeno. Evropska unija bi morala sprejeti več ljudi in pri tem je treba na prvičen način razdeliti um, bremena po državah članicah, zaprte meje niso prava rešitev. Bolj moramo pomagati tudi mladostnikom brez spremstva. Sama sem včeraj uh, obiskala Kale in situacija, ki tam vlada, res ni v skladu z uh, človekovimi pravicami ali temeljnimi svoboščinami. Prosim, obiščite Kale in si na lasno pet oglejte tamkajšno situacijo. Uh, In ne na zadnje, ne smemo pustiti, da bi Grčija postala begunsko taborišče. Tukaj moramo prevzeti skupno odgovornost. Gospod Grandi. Eh, eh, Evropska unija se sedaj pogaja za Turčijo, za to, da bi zadržala begunce. In to ni v skladu s tem, kar ste vi uh, predlagali. Po, pošljajo begunce nazaj z istimi čovni, v, kateri so, v katerih so prišli in to ni v skladu z mednarodnim pravom. Hvala lepa, da ste na to opozorili. Eh, z veliko zaskrbljenostjo spremljam dejstvo, da Evropska unija ne, spre, ne spoštuje človekovih pravic in mednarodnega prava. Upam, da bo vaš govor danes tukaj imel kakšen učinek. Hvala lepa, gospa Hans, v imenu zelenih gospod visoki komisar, kolegi in kolegice. Mislim, da vam je aplavz na koncu vašega govora dokazal, kako veseli smo, da ste danes prišli k nam, ravno na današnji dan, da ste nas danes eh, kot Evropski parlament še enkrat spomnili na to, v kakšni stiski eh, so se znašle ženske in otroci v tej globalni begunski krizi. Dobro je, da ste nas skušali zbuditi z posameznimi primeri, posameznimi zgodbami, pa tudi z temi številkami, ki kažejo na to, da imamo opraviti z globalnim problemom. Poslanci Evropskega parlamenta smo zgroženi s pričo tega, kako težko je postalo v Evropski uniji spoštovati ženevsko begunsko konvencijo eh, in eh, kako težko je spoštovati mednarodno azilno pravo. Evropska unija, in to kljub temu, da je Evropska unija sestavljena iz držav, ki so vse šle skozi vojne, skozi katastrofe in druge grozljive dogodke prejšnjega stoletja. Zgroženi smo s pričo tega, da spomin na to, kaj so prestali naši lastni narodi, ni dovolj svež, da bi se ustrezno spopadli s to begunsko krizo. Dobro je, da ste nas vi sedaj spomnili na to. Če opazujemo, kaj se je zgodilo včeraj na vrhu med Turčjo in Evropsko unijo, postaje jasno, da se sedaj pogajajo v nekakšnem majhnem formatu po načelu en sirec eh, not, drug sirec ven. To je tudi zelo zaskrbljujoče, sploh v luči vašega današnjega govora. Razumemo, da potrebujemo nekakšno pregledno ureditev s pomočjo mehanizma premestitve, ampak vseeno nas uh, skrbi to osko gledanje spričo tega problema tako velike razsežnosti. Mislim, da ne vi, ne komisija in druge evropske institucije še niso doumele razsežnost tega problema. Še vedno se skušate nekako zaščititi pred to katastrofo in verjetno boste na ta način samo prispevali k temu, da se bodo krize in katastrofe v nasi soseščini in pa drugod po svetu samo še zaostrile. Uh, Hvala vam za vašo pozornost. Spričo tega hrupa je res eh, težko tukaj govoriti. Hvala lepa. Gospa Harms, prav imate. Gospe in gospodje, prosim vas, da se usedete, da se usedete na vaša mesta. Moment, Liebe Samo trenutek, gospod Paksas. Kolegi in kolegice, prosim, usedite se na svoja mesta. Eh, tukaj ne gre za razpravo, ampak me to vse skupaj spominja na nogometno tekmo tik pred zadnjim žvižgom. To res ni primerno za to dvorano. Prosim, usedite se na svoja mesta in bodite tiho. Ne bom dovolil nadaljevanja razprave, dokler se ne boste vsi posedli. Vse to vse skupaj nima smisla in to tudi ni uh, v skladu z dostojanstvom, ki bi ga morali pokazati s pričo te razprave. Natürlich nur ein Zufall, dass das überwiegend Männer sind, die hier rumlaufen. No, verjetno je na ključe, da tukaj po dvorani letajo predvsem moški. Gospod Paksas, izvolite besedo. Hvala lepa, gospod predsednik, kolegice in kolegi, gospod visoki komisar. Zelo vesel sem, da ste danes z nami. Upam, da bo Evropa slejko prej uspela zadeve dokončno urediti države članice so tiste, ki bi morale pomagati beguncem. Vse države niso dožne odpreti vrat za čisto vse priseljence. Evropska unija se sedaj sooča s posledicami odločitev, ki so jih sprejeli naši politiki. Razmere se bodo še poslabšale, če se bomo kar naprej samo pogovarjali. Zakaj se pogovarjamo o stvarih, ki so samo po sebi umevne? Seveda moramo ponuditi pomoč vsem beguncem, vsem tistim, ki bežijo od doma zaradi političnega preganjanja. Obstajajo pa tudi drugi, ki seveda iščejo boljše življenje v Evropi. Gospod visoki komisar, vam. Doma verjetno ni treba sprejeti čisto vsakega. Vi ne sprejemate gostov, ki jih niste povabili. Zato ne vem, zakaj bi evropski državljani morali ravnati kakorkoli drugače. Predlagam, da se nehamo pogovarjati o teh zadevah in začnemo delovati in ukrepati. Evropo je treba zaščititi pred migranti. Zunanje meje je treba bolje zaščititi. Ne pa, da podkupujemo Turčijo z milijardami, zato da bo to storila. Mi smo tisti, ki bi morali zagotoviti varnost naših državljanov, poskrbeti moramo tudi za ustrezno prerasporeditev ljudi, ampak mislim, da to ni ključna zadeva. Ključno je, da se borimo proti razlogom, zaradi katerih prihaja do vojen na Bližnem vzhodu. Seveda moramo pomagati vsem tistim, ki potrebujejo pomoč, v prvi vrsti pa bi se morali boriti proti ključnim vzrokom za nastanek konfliktov. Ne vem, že kar nekaj let smo priča temu, da cele vasi gorijo v sosednjih državah. Sedaj, ko so te vasi pogorele, skušamo pomagati tistim, ki so zbežali. Ampak dejstvo je, da beži veliko tistih, ki nikoli niso bili udeleženi v teh požarih. V imenu skupin, skupine ENF e dobi besedo gospod Salvini. Hvala lepa, gospod predsednik. Kakšna hinavščina in vse to izražamo na plečih žensk, evropejk in tujk. Premijer Turčije je rekel, da je proti samim naravnim zakonom, če izenačujemo moške in ženske. Poleg tega je nekdani premijer te države Turčije rekel, da se ženske ne bi smele smejati. Mislim, Prav slabo mi je, ko vas gledam, da te iste ljudi vabite v naše institucije. Vabite tiste ljudi, ki pravijo, da se ženske v javnosti ne bi smele smejati in zabavati. Kdor ne spoštuje človekovih pravic, ne bo nikoli del Evrope, vsaj ne civiliziranega dela Evrope, po mojem mnenju. Dajte te tri milijarde raje brezposelnim osebam v Evropi, ne pa Turkom, ki ukinjajo časopise, kadarkoli se jim to zazdi. Dajte raje ta sredstva begunkam. Gospod visoki komisar, številke kažejo, da je bilo v Italiji lani vloženih 80 tisoč prošen za azil. Samo pet odstotkov ljudi smo sprejeli kot politične begunce. Dve tretjini prošen smo zavrnili. Glede na to, da govorite o ženskah, januarja leta 2016 7000 prošenj za politični azil. Žensk je bilo manj kot 10 odstotkov. Vsi mladi moški, odporni moški. Sircev je cel kup, sirk se praktično ne vidi. Ne vem, ali sedaj želite financirati nenadzorovano islamizacijo naše celine. Še eno vprašanje za konec. Koliko stanete, gospod visoki komisar? Koliko stane visoki komisarjat? Koliko od 7 milijard iz proračuna dejansko namenite beguncem? Koliko od teh sredstev namenjate temu, da posamezniki, posamezni uradniki spijo v hotelih? nima smisla, da plačujemo uradnikom, ki spijo v hotelih s petimi zvezdicami, glede na to, da je v Italiji naprimer ogromno revnih in to tako žensk kot moških. Besedo dobi nepovezani poslanec gospod Fontulis. Najlepša hvala. Gospod Grandi, ste visoki komisar Združenih narodov za begunce. Ampak slišali smo že, da svojega dela ne upravljate ravno najbolje. Verjetno niste vi v celoti krivi za to, verjetno so tudi drugi v okviru Združenih narodih odgovornih za to. Predvsem tisti, ki se niso odzvali na kolonialne težnje zahodnih sil, ki so bombardirale države, kot so Sirija, Irak, Libija in tako naprej. Polovico Afrike smo zbombardirali, tudi Ukrajina je naprimer prizadeta. Velike multinacionalke pa so tiste, ki imajo od tega koristi, zato ker izkoriščajo poceni delovno silo v državah v razvoju, zato da bi seveda kule še večje dobičke. Razmišljamo tudi o privilegiranih partnerjih Ravno kar smo bili priča tudi vrhu v Bruslju. Turčija je tista, ki ščiti tihotapce, teroriste in njim podobne. Mislim, da bi morali nemudoma ukrepati za to, da takoj pogasite ta požar, ki se širi po Bližnem vzhodu, da se bodo lahko begunci vrnili nazaj v svoje matične države, tam mirno živeli in se razvijali. Zdi se mi, da bi se morali pogovarjati z vsemi tistimi v izvornih, tranzitnih in ciljnih državah, ki se ukvarjajo s temi vprašanji. Ne želimo pa, da bi oblikovali neko multikulturno juho, ki jo bodo izkoriščale zgolj multinacionalke, ki v največji možni meri izkoriščajo poceni delovno silo humanitarna vprašanja tu mešamo z vprašanjem nekaznovanja določenih akterjev. Nažalost je bila tudi Grčija zelo hudo prizadeta zaradi krize. Poleg tega je Grčija sedaj neke vrste taborišče za begunce na prostem. Očitno je, da vi bodi si niste zmožni ali pa ne želite ponuditi pomoči. Hvala. Hvala lepa. gospe in gospodje, spoštovani gospod komisar in predvsem visoki komisar ZN za begunce. Tukaj v parlamentarni demokraciji lahko mnenje, ampak mislim, da zadnja dva govornika nista um, govorila v skladu s tem, kar meni večina v tej hiši.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 Gospod visoki komisar, dodal bi k temu še naslednje. Evropski parlament se vam prisrčno zahvaljuje. Fügen zu, Herr Hoher, Herr Hoher Kommissar. Augenblick. Fügen zu, Herr Hoher Kommissar. Wir möchten uns herzlich. Gospod visoki komisar, prisrčno se vam zahvaljujemo za vaš odlični govor, zahvaljujemo se vašim vsemu vašemu osebju, vsem vašim uradnikom za vaše delo. herr coburn bitte herr coburn sie haben sich zu wort gemeldet. Ja, hvala lepa gospod predsednik. rad bi vas nekaj vprašal. Glede na to, da ste predsednik tega velecenjenega zbora, ali boste neutralni ali se boste postavljali na stran enih? Glede na to, da smo na tej strani parlamenta tudi drugi. ste končali? Z vsem dolžnim spoštovanjem, gospod predsednik, zdi se mi, da bi morali biti neutralni, nepristranski, namreč v britanskem parlamentu bi bilo vaše ravnanje nedopustno. Predsednik poslanske zbornice v britanskem parlamentu mora ostati nepristranski. Tako bo gospod Coburn. Visoki komisar Združenih narodov je bil danes naš gost na izredni seji. Ne bom dovolil, da ga vi in vaši tukaj žalite. Odkar bo z vaše strani prihajal rasizem, se bom jaz proti temu odločno odprl. Na to se lahko zanesete.